Ladies and gentlemen, can you take your seats, possibly? Gospod in gospodje, prosim, če se usedete na svoja mesta, če boste seveda prisostovali našemu sestanku. Thank you very much. Hvala lepa. This is an opportunity for us to torej priložnost imeti javno predstavitev kar se tiče TTIP med EU in ZDA, javna naročila, izzivi in priložnosti za EU in za ZDA. Dobrodošli, udeleženci, ki ste z nami, tudi dobrodošli tisti, ki nas spremljate po spletu. Pogajanja o TTIP so ključna za naš odbor. IMKO Odgovorni smo za zaščito potrošnikov in za statizacijo, prav tako pa tudi za javno, javna naročila. In to je tema današnjega sestanka. Pozdravljam tudi gospoda Langeja, predsednika odbora INTA. Februarja lani smo že imeli prvo predstavitev takrat smo si ogledali standarde in potrošniška vprašanja. In takrat smo že dejali, da si bomo javna naročila postili za kasneje. In to si bomo ogledali torej danes. Imamo že sporočila komisije o standardizaciji, regulativnem sodelovanju na področju motornih vozil, tekstila, strojev, carin in trgovine. Jaz bom predsedovala prvemu delu, drugemu delu pa bo predsedoval gospod Lange. Gospod Lange, želite kaj povedati? Hvala lepa, Predsedn predsednica, spoštovane kolegice in kolege, me slišite? Hvala lepa. Hvala lepa. Torej še enkrat, da, javna naročila so pomembno vprašanje. To je morda ključno vprašanje o pogajanjih TTIP-a, mi kot Evropska unija želimo seveda imeti tudi pogled v trg javnih naročil ZDA. 12 odstotni je ta trg in eh, z nekaterimi zakonodajnimi akti, tudi Jones, eh, so nekateri deli izključeni iz trga javnih naročil. Ta javna predstavitev je zelo aktualna, kajti v nedeljo bo predsednik Obama prišel v Hanover na sejem in morda bo predstavil, bo to predstavljalo nov zagon v pogajanjih, kajti zaenkrat se pogajanja ne odvijajo tako, kot bi si želeli ne napredujejo hitro. To bo potrebno, če želimo TTIP zaključiti še pod Obamovo administracijo. To je torej ključni trenutek za pogajalski proces in zato je zelo dobro, da imamo danes to obsežno izmenjavo mnen na temo javnih naročil. Prvi del javne predstavitve. Predsedovala bo sopredsedoča Vicky Ford. Šlo bo za bolj notranje vidike javnih naročil, povečevanje trga javnih naročil v Evropski uniji. Drugi del pa predsedoval mu bom sam, se bo ukvarjal bolj z vprašanjem, kako se odvijajo pogajanja in kakšne so naše možnosti, da vstopimo na trg javnih naročil v ZDA in to na nediskriminatoren, pregleden način. Mislim, da je vse lepo in prav. Naši panelisti so tu. Mislim, da smo tudi zelo dobro uravnoteženi po spolih, tako da lahko začnemo, mislim, da. Hvala lepa. Prvi govornik je gospod Filip Citroen, generalni direktor Unife, potem drugi bo, druga bo gospod Jing Shen, Seja Europe in potem še Daniel Basso iz Etuka. Vsak mislim, da ima približno sedem minut, tako da prosim, da se držite odmerenega časa. Prosim. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa tudi odboroma IMKO in INTA, da ste me povabili, eh, ker sem pripravil prosojnice v angleščini, bom tudi govoril v angleščini, eh, vendar eh, samo nekaj uvodnih besed imam v francoščini. Aha, prosojnice žal ne vidim, ker so zadaj. Eh, torej za nas eh, so ta pogajanja za TTIP zelo pomembna, kajti številna podjetja iz Združenja Unife. Prosim, naslednjo prosojnice. Kajti številne članice Unifeja delajo na ameriškem trgu in tudi želijo tam delati še naprej. Kot vidite tu na tem prikazu, eh, imamo 84 odstotkov eh, deleža v Evropi in tu imamo 66 odstotkov eh, proizvodnje na področju železniškega pod, prometa. E, tu vidite tudi vsa podjetja, e, ki delajo v Združenih e, državah, ne bi šel v detajle. E, torej, e, Pomembno je to, kar vidite na naslednjem prikazu tu, za naslovom Rastoči trg. E, pričakuje se, da se bo e, Eh, trg eh, železniške dobave v ZDA povečal za 3,3 odstotke na leto v naslednjih letih in da bo dosežel 22,5 eh, milijard ameriških dolarjev. In to je za nas seveda zelo pomembno. Pripravlja se novo poročilo o tem vprašanju. Obstajajo pač pomembne napovedi za ZDA in ugotavljamo, da imamo tu eh, zelo velike obete. Eh, torej v Ameriki imajo torej velike težave z zastoji in eh, tu imajo tudi zelo pomemben tovorni promet. Eh, to je za nas zelo pomemben trg. Eh, in, eh, Kljub vsemu pa imamo ovire eh, za eh, javna naročila. Čeprav eh, ima cela vrsta evropskih proizvajalcev za železnico svoje izpostave na ameriškem trgu, se soočajo z ovirami. Naprimer, obstajajo o mejitve, ki izhajajo iz VTO-GPA, konvencije o javnih naročilih, saj ta konvencija pokriva samo 37 eh, ameriških držav in eh, problem je v tem, da niso pokrita eh, naročila za sisteme množičnih prevozov. Vendar Amerika Eh, ima pravzaprav tudi eh, posebne eh, zahteve na zvezdni ravni. Sicer zakon zahteva 60 odstotno domačo proizvodnjo za železniški park in poleg tega pa se eh, tu pojavlja še zahteva eh, zvezdne železniške administracije in sicer 100 odstotkov eh, domačih vsebin. Poleg tega pa obstajajo še drugi zakoni, ki omejuje ta trg za nas. Kakšni so zadnji trendi v železniškem sektorju? V zadnjih mesecih eh, smo videli eh, velik pritisk, da naj se poveča pritisk. Eh, Eh, glede zahtev domačih, eh, domače proizvodnje eh, in ta pritisk želijo povečati na zvezdni ravni. Če dalje težje bo dobiti izjeme, Ob koncu leta 2015 je ameriški kongres sprejel zakon FAST, gre za uh, zakon, ki se nanaša na površinski prevoz v Ameriki in tu gre za obseg naročil 305 eh, milijard v petih letih eh, in eh, In tu se seveda tudi zahteva domača proizvodnja. Če dalje večje so zahteve v tej, eh, tem smislu in obstajajo celo pravzaprav predlogi, da bi to zahtevo po domači proizvodnji povečali na 100 odstotkov. Eh, ta situacija nas zelo eh, skrbi na ravni eh, posameznih ameriških držav in sicer eh, ameriške države lahko zahtevajo lokalne vsebine takrat, ko se ne uporablja nobenih zveznih sredstev. Naprimer, tako je bilo pri pogodbi v Bostonu, In poleg tega eh, obstaja osnutek zakonodaje, da lahko dajejo prednost lokalnemu najemanju. Naša glavna skrb je naslednja. Eh, če dalje bolj se zahtevajo eh, domače vsebine, eh, zlasti na ravni posameznih držav in s tem se povečujejo investicijski stroški za železniško dobavno industrijo in eh, poleg tega eh, najemanje na lokalni ravni tudi ni dolgoročna rešitev, če ni dovolj kritične mase za naročila eh, in multiplikacija državnih zahtev, se pravi množenje državnih zahtev eh, daje prednost podjetjem v državni lasti, ki imajo tudi zelo močno eh, državno podporo. Eh, poglejmo si naprimer pogodbe za Boston in Chicago, kjer so bili uspešni kitajski dobavitelji CNR, CSR kakšna so torej naša sporočila. Posem na hitro, to si bomo gledali na naslednjem prikazu. Mi potrebujemo dejansko uh, enako. Uh, pravne eh, pogoje za ameriška in evropska podjetja pri javnih naročilih, obveznosti v ZDA in zaveze ZDA pri javnih naročilih bi morali eh, razširiti tudi na eh, raven zvezdnih držav. Eh, treba je izboljšati prakse javnih naročil na vseh ravneh, zahteva po nakupovanju ameriških proizvodov mora biti odpravljena in železniško proizvodnjo je treba izključiti iz pobud po najemanju domače delovne sile. E, torej, kot vidite, smo sedaj v zelo občutljivem e, obdobju in e, v ZDA trg ni enostaven za nas. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Jing Shen, prosim. Ja, so my name is Jing Shen, I'm the... Imenujem se... Jing Shen, sem svetovalka za trgovino pri organizaciji SEA. Mi smo izdelovalci ladi in eh, ladijske opreme. Nismo lastniki ladi, stotno zastopamo evropsko industrijo ladjedelstva gre za 91 milijard evrov letnega prometa, imamo 500 tisoč eh, zelo usposobljene delovne sile in pa še 5 tisoč posrednih delovnih mest. SI je zelo aktivna v celotnem procesu pogajanj od TTIP. Poslali smo delegacijo v Washington, pogovarjali smo se z številnimi ameriškimi deležniki. Zakaj? Zato, ker smo soočeni z številnimi pomorskimi ovirami, ki so dejansko preprečile našim plovilom, teh ne moremo prodajati na ameriški trg. Med temi ovirami je. Um, med temi ovirami so predvsem ovire na področju javnega naročanja. Naj na kratko pojasnim, kaj je Jones Act. Act is a hundred years old. Torej, Jonesov zakon. To je obalni zakon, ki zahteva, da mora biti prevoz blaga in oseb v ZDA opravljen strani plovila, ki ima ameriško posadko, je v ameriški lasti in je registrirano pod ameriško zastavo. Za našo industrijo je torej eh, ta zakon največji problem. To pomeni, da ladje, ki so izdelali ki so izdelane v Evropi, ne morejo pluti med dvema točkama znotraj ZDA. Uh, torej lahko potujemo samo iz Evrope v ZDA. To je za nas velik problem. Ampak tudi, če bi lahko sprostili ta Johnsonov akt v okviru TTIP, bi še vedno se soočili z velikimi problemi na področju javnega naročanja. Tukaj bi vam želela pokazati primere evropskih specializiranih visokotehničnih plovil, ki jih ponavadi v ZDA torej so v lasti vlade. Zato so te, ta plovila podvržena pravilam javnega naročanja. In ta naša plovila kot takšna ne bi mogla nikoli vstopiti na, ZD, na trg ZDA. To je problem za nas, pa tudi za američane. Zakaj? Naj vam predstavim to na primeru Ledolo Milk. ZDA so močna država, velika država, ampak ironično je to, da ima njihova flota ledolomilk samo dve ladji, dve ledolomilki, ki sta stari več kot 40 let. In samo ena izmed njih deluje, druga pa je pravzaprav namenjena vzdrževanju prve ladje. Če bi želeli dohiteti Ruse, če bi želeli pokriti potrebe v arktičnem območju, je predsednik Obama rekel, da je treba posodobiti njihovo eh, floto, da potrebujejo vsaj tri ledolomilke. No, ampak v ZDA, če bi želeli izgraditi ledolomilko, bi potrebovali eno milijardo ameriških eh, dolarjev, um, dobavno obdobje je deset let, prav tako nimajo nobene za to primerne tehnologije. Tehnologijo bi morali pridobiti iz Evrope, pridobiti licenco, ampak tudi, če bi dobili vsa sredstva, če bi kupili tehnologijo iz Evrope, bi še vedno naleteli na problem, kajti novo plovilo ne bo nikoli dokončano, dokler ne bo končana življenjska doba eh, starih plovil. Kako torej tukaj najti rešitev? Rešitev se skriva prav tukaj v Evropi. Kot sem povedala, imamo mi na voljo vso potrebno tehnologijo, vse potrebne izkušnje in naša cena je ena tretjina ameriške cene. Naš dobavni čas je prav tako veliko krajši in škoda je, da zaradi ovir na področju javnega naročanja američani ne morejo od nas kupovati ladje. Ovire na področju javnega naročanja imajo vpliv tudi na proizvodnjo eh, ladijske opreme v Evropski uniji. To pa zaradi tako imenovanega Buy American akta, torej akta Kupuj ameriško. Eh, to pomeni, da iz Evropske unije ne moremo izvažati večje količine ladijske opreme. Poglejmo si primer vlačilk. Če uh, te, ta plovila nima vse potrebne opreme, potem ne more upravljati svojega dela. Eh, pogosto ta oprema presega 40 odstotkov vrednosti celotne ladje in uh, Eh, zato je ne moremo izvažati v ZDA, ker imajo to mejo vrednosti um, ladijske opreme. Torej, ta mora biti manj kot 60 uh, eh, odstotkov. Eh, kaj se je zgodilo v ZDA? Praktično tam ni več komercialne gradnje ladij, ampak oglejte si na tem posnetku Evropske unije, mi smo tukaj še zelo aktivni, še vedno smo vodilni na svetovnem trgu. In zakaj? Zato, ker verujemo v eh, prosti trg, ker eh, konstantno skrbimo za inovacije, iščemo nišne trge, naše barve so drugačne od ostalih, mi smo tukaj bolj napredni. Poleg ZDA se soočamo tudi z veliko nepravične konkurence iz drugih delov sveta. Iz eh, daljnega vzhoda imamo nezakonito državno pomoč, eh, izkrivljene konkurence, ehm, veliko je industrij, ki nas skuša premagati ampak to ne na pravičnem trgu in na pravičen način. Naj zaključim današnjo predstavitev. Naše sporočilo je enostavno. Če se bodo odprle ZDA, če bodo odprle svoj trg javnega naročanja, potem bo evropska ladjedelniška industrija lahko zgradila in dobavila vse ladje, ki jih američani potrebujejo. Hvala. Thank you. Thank you. Hvala lepa. Vse prosojnice bodo na voljo tudi na stranih, spletnih straneh obeh odborov. Tako da boste lahko si to bolj podrobno ogledali. In sedaj še tretji govornik, gospod Daniele Baso iz Etuka. Prosim, beseda je vaša. Lahko se pa tudi javite že k besedi, če želite spregovoriti kasneje. Um, Hvala lepa V svoji kratki predstavitvi se bom osredotočil na evropsko stran in manj na stran ZDA. Vi vemo, da je ta tema v velikem interesu Evropske unije eh, in ta je tudi zelo pomembna za delavce v Evropi. In eh, mi eh, zelo močno sodelujemo z ameriškimi kolegi iz ameriških kolegov Eh, sindikatov, sodelujemo s Kanado in tudi eh, z Evropskim sindikatom za javne službe. Eh, torej, TTIP naj bi prenesel zmanjševanje brezposelnosti in naj bi se osredotočal tudi na posebne potrebe občin polovica eh, javnih naročil eh, v Evropi poteka na lokalni in regionalni ravni. In prav gotovo ni skrivnost, da eh, so naši partnerji v Ameriki eh, zagovorniki zakona Kupuj ameriško in nekateri naši sindikati eh, bi eh, radi tudi imeli Johnson zakon v Evropi ali pa zakon Kupuj evropsko. To tudi ni nobena skrivnost. Naj izpostavim dve točke na samem začetku. Najprej imamo ILO uh, konvencijo iz uh, leta uh, eh, 94 in potem pa imamo še direktivo o javnih naročilih. To sta pomembni zakonodaj, ne TTIP, ne CETA, ne nobene drug eh, trgovinski sporazum ne sme eh, spodkopavati tja dva dokumenta. Eh, torej ILO 94 je zelo stara konvencija, ker vključuje določbe o delovni sili pri javnih naročilih, predvideva tudi sankcije pri nespoštovanju določb. In tudi pravi, da je treba spoštovati lokalne eh, um, uh, kolektivne pogodbe. Vendar samo deset uh, evropskih držav članic je ratificiralo konvencijo. Pozivamo vse države članice naj to konvencijo ratificirajo, kar se da hitro. Potem pa še nekaj o direktivi o javnih naročilih. Mi smo z njo uh, zadovoljni, saj uvaja nekaj pozitivnih vidikov, naprimer eh, zavezujočo socialno klauzulo, ki eh, vključuje ključne zahteve sindikatov, spoštovanje kolektivnih pogodb, socialnih kriterijev, preglednost. Eh, torej, mi smo zaradi tega tudi zadovoljni s to direktivo. Ta Eh, direktiva eh, je predmet eh, prenove od leta 2011 in tu so tudi poslušali želje sindikatov, sledile so pač pogovori med direktivami državami članicami, parlamentom, komisijo in direktiva je začela uh, veljati leta 2014, v nacionalno zakonodajo naj bi jo prenesli do uh, letošnjega leta aprila. In te direktive ne sme spodkopavati noben TTIP in podobno. Uh, direktiva specificira tudi določene socialne storitve in Eh, izpostavlja tudi pomen socioekonomskih eh, akterjev in eh, tudi kriterij najnižjih stroškov je s tem dobil manjši pomen. Sindikalno gibanje ne želi, da bi kolektivne pogodbe in eh, naše standarde obravnavali kot oviro za eh, trgovino ne želimo da bi jih eh, umaknili z določenimi mehanizmi trgovinski sporazumi morajo spoštovati naše standarde in klauzule o javnih naročilih morajo biti v skladu z sekundarno zakonodajo, zato da ne pride do konfliktov med trgovinskimi sporazumi in evropsko zakonodajo na tem področju. To bi bilo vse za enkrat. Hvala lepa. Thank you. Hvala lepa. trenutno. Smo sedaj pri torej, 25-minutnem obdobju za vprašanje in odgovore. Grapini, Arena, Dalton, Gephardt ste se javili. Še kdo za vprašanja? Marija Grapini, prosim. Dona prešedinta. Uh, Eh, eh, Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa, da ste imeli to za misel o razpravi eh, o TTIP-ju eh, pri javnih naročilih. Torej, čestitala sem vam k tej zamisli, da organizirate to razpravo. Hvala lepa tudi za vse eh, zanimive predstavitve moram pa reči, da sem nekoliko zgrožena na tem, kar slišim. Jaz sem organizirala tako javno predstavitev o isti temi pri nas doma in imeli smo isto temo. Zahvaljujem se gospodu Langeju, da je danes eh, povzel to tematiko. Vidim pa tu dva velika problema. Železniška industrija in ladijska eh, industrija sta industriji, na katere vpliva vse to, kar se dogaja dan danes eh, in eh, v veliki meri sta odvisni od eh, pogajanj. Tega ne smemo pozabiti. Jaz sem bila vedno za harmonizacijo standardov, za odpiranje trgov. Mi v Evropi nimamo Johnsonovega zakona, nimamo zakona kupuj evropsko. To pomeni, da bodo američani eh, izkoristili naš eh, trg in bodo prodajali svoje izdelke, mi pa ne bomo mogli prodajati svojih izdelkov v ZDA. Ne smemo popuščati. Parlament mora eh, izvajati pritisk na pogajalce, ki so dobili naš mandat, ne smejo pozabiti na to rdečo nit treba je uh, videti povezavo med prodajo in uh, potrošnjo uh, v EU e in v ZDA, kajti sicer bomo pač ogrozili delovna mesta v Evropski uniji. Še nekaj. Tudi zaščita potrošnikov uh, je uh, eh, ogrožena, kajti mi zelo dobro vemo, kakšni so standardi v Evropi in kakšni so v Ameriki. Eh, Evropa ima tu močno zakonodajo, ima pravzaprav eh, velik akcent na zaščiti potrošnikov in v Ameriki pa ni tako. Eh, komisija igra dan danes. Eh, Eh, zelo eh, eh, posebno vlogo in dejansko mi moramo vršiti pritisk na pogajalce. Gospa Arena, prosim. Hvala lepa. Ime Marija je zelo razširjeno in kar nekaj nas je tukaj v parlamentu. Hvala lepa za te tri predstavitve, ki so bile zelo zanimive in uh, Eh, slišali smo, da javna naročila eh, zadevajo eh, tako železniško proizvodnjo, ladijsko proizvodnjo. Imam vprašanja. Ali je vprašanje dostopa do ameriškega trga rdeča linija za sprejem TTIP-a. E, to je vprašanje, ki e, ga moramo zastaviti. Slišala sem vašo e, kritiko, pa tudi vašo podporo za pogajanje. Ali je za vas prava rdeča linija, če američani ne odprejo svojega trga? V pogajanjih eh, o eh, TTIP-u imamo težave. Ob tem pa imamo seveda tudi sporazum eh, s Kanačani. Ali ne bo sporazum s Kanado zmanjšal pritisk, ki ga lahko vršimo na američane? Ali nas ne bo pogodba z eh, Kanado omejevala eh, in ne bomo pač mogli ničesar zahtevati od američanov, ker so pač oni vse dobili od Kanade. Eh, ali menite, da ne bomo mogli braniti velikih evropskih interesov? potem eh, ladje. Eh, eh Zaradi pravila 60 odstotkov eh, ne moremo eh, pravzaprav prodajati ladi Ameriki. Kako je pa, če bi nekako posojali opremo američano, se pravi, da bi to opremo posojali in ne bi prodajali. Mislim, da je treba komisijo vprašati, kakšen je odnos med sporazumom s Kanado in Ameriko in Evropo. Gospod eh, Dalton. Hvala lepa. Prvi sem, ki mi ni ime Marijan. Nekaj vprašanj. Najprej. Mislim, da so bile predstavitve zelo zanimive in vidimo, kako protekcionistični so v ZDA in zakaj je TTIP tako pomemben za nas. Nekaj vprašanj prvima dvema. Kako realistično, po vašem mnenju, je, da bi se ZDA premaknili, kar se tiče Actor Jones, morda bi lahko kaj storili glede podrobnosti v odstotkih. Zanima me torej, kakšno je vaše mnenje o tem, kako realistično je, da bo prišlo do premika. Mislim, da sta obe predstavitvi pokazali, kako ovire za trgovino prizadenajo potrošnike. Zato bi sedaj za tretjega predstavnika sindikatov, ki je skoraj dejal, da želi tako vire tudi v Evropi, to bi me resnično zaskrbelo, vprašal. Vas se mu ne zdi, da bo omogočilo, to razbremenjevanje trgovine ZDA več delovnih met tudi za nas. In potem gospa Grabin je govorila o potrošniški zaščiti. Če si ogledamo primer STO, so to odkrili v ZDA, ne v EU. ZDA imajo drugačen pristop do potrošniške okoljske zaščite. Veliko krat grejo po sodni poti prej kot zakonodajni. Vendar pa to morda ni manj učinkovito. In sedaj vprašanje za prva dva po vaših izkušnjah, ali res menite, da je bolj enostavno kršiti okoljsko zaposlitveno zakonodajo v ZDA, ali pa je to samo predsode, ki ga imamo v EU o ZDA. Hvala lepa. Evelyn Gepard. Ja, danke schön, danke schön auch, äh, Hvala lepa. Hvala lepa za organizacijo te predstavitve na tako pomembno temo. Tri pripombe bom podala tudi o stvarih, o katerih smo danes že govorili. Prvič, 60 odstotna omejitev za Buy American na federalni ravni, to velja torej na federalni ravni in slišim, da so potem omejitve še na ravni držav in to je težava. Vendar pa, če to prav razumem, bomo imeli sporozum s federalno ravnjo, ne pa s posameznimi državami. In koliko bo to imelo potem vpliv na posamezne države, je vprašanje, ki si ga moramo gotovo tudi zastaviti. Kaj ti? Ni seveda možno, da bi odprli naš trg in bi v ZDA imeli odprt trg na federalni ravni, ne pa na ravni držav. To je eno od vprašanj, ki se postavljajo v povezavi s tem kakšen je sploh vpliv federalne države, mislim, da ne prav velik. Druga pripomba. V naši politiki moramo biti zelo dosledni. Gospa Jingxin je dejala, da pri notranje ameriških prevozih, ladijskih prevozih, lahko sodelujejo le ameriška podjetja. Spominjam se zelo vroče razprave v EU in tudi v Evropskem parlamentu o vprašanju kabotaže. Torej, če mi nismo pripravljeni na odprtje, se moramo vprašati, ali lahko to zahtevamo od ZDA in ali ne bi to konec koncev pomenilo, da bi naša pravila, ki smo jih uvedli tudi za zaščito delavcev, postavili pod vprašaj. Torej, moramo biti tukaj tudi zelo previdni pri teh vprašanjih in si pogledati, kakšne so posledice tudi za naš trg. To je torej vprašanje, ki me zaposluje in morda bi tudi Evropska komisija se lahko tega lotila. In potem še tretja pripomba. Tukaj pa bi se rada dotaknila tega, kar imamo v evropskih komisijah direktivah o javnih naročilih. Tukaj imamo zelo moderne kriterije za podeljevanje in razpisne pogoje. Še prav posebno, kar se tiče socialnih, ekoloških in drugih kriterijev. Pa tudi, kar se tiče zaščite storitev v javnem interesu. In mislim, da moramo tukaj tudi zelo paziti na to, da ne bomo tega vsega postavili pod vprašaj s takim sporazumom ZDA ali tudi s kom drugim na teh področjih, kot smo to zapisali tudi v naših resolucijah. Daniel Kaspari. Kaspari. Eh, Spoštovane kolegice in kolegi, naj se navežem na to, kar je dejala gospa Gepard na koncu. Velik del prebivalstva se boji pri javnih naročilih in javnih storitvah, da bomo s TTIP ogrozili kakšne storitve, da, bi, da bo privatizirano, naprimer, skrba z vodo v Britaniji in tako dalje. Javna predstavitev danes bi naj pokazala, da smo mi tukaj v Evropskem parlamentu enotni. Nisem še slišal niti enega kolega, ki bi potrdil TTIP, če bo na koncu ogroženo izvajanje storitev na javni ravni. Zato torej bi želel to sporočilo poslati na zven nebo TTIP, če bomo potem morali privatizirati kakšno takšno storitev. Potem pa še eno vprašanje. Zanimalo bi me, ali je kdo od naših gostov pripravil natančne številke, kakšne so razmere na trgih za javna naročila, torej kakšen je obseg javnih storitev v EU strani ameriških podjetij in kakšen je obseg ponujanja javnih storitev v ZDA, ki jih izvajajo evropska podjetja. To bi me torej zanimalo, kakšno je razmerje, kolikšne so številke, da bi videli, kaj bi to lahko pomenilo tudi za naša delovna mesta. In to vprašanje bi morda lahko bilo namenjeno tudi komisiji še dva, Jakon Sari in Winkler. Lisa, najprej prosim. Eh, Hvala lepa. Predsednica, naj poprašam komisijo o časovnem razporedu. Zdi se, da je v ZDA veliko več odpora tem prostotrgovinskim sporozumom. In to ima potem tudi vpliv na TTIP. Dejstvo je, da teče že kampanja za predsedniške volitve in nihče od vodilnih kandidatov ni za te prostotrgovinske sporazume. Ne zavzemajo se za TTIP. O TTIP govorijo v bolj negativnem tonu. Torej, ne kaže prav dobro. ne poznam ravno podrobnosti teh sporazumov, vendar pa približno vem, zakaj gre. Morda bi bilo bolje, če bi si zastavili vprašanje davčnih oaz. Morda bi bilo dobro, če bi rekli, da je tudi to pomemben faktor, kajti tudi to bo potrebno upoštevati na mesto, da ta predlog, kar potrdimo v EU. Gospod Winkler je zadnji v tem prvem krogu, strokovnjaki bodo potem dobili še priložnost za odgovore. Prosim, če se torej strokovnjaki osredotočite na svoje sektorje. Nekatera vprašanja pa so bolj namenjena komisiji. Prosim. Uh, Hvala lepa. Hvala lepa za organizacijo te javne predstavitve. Hvala lepa obema predsednikoma odboroma. Javna naročila so seveda pomembna, to ima vpliv na standarde, prav tako pa je to seveda tudi politično vprašanje. In gospod Lange ima prav, ko je izpostavil, da pričakujemo predsednika Obamo, ki bo prišel v Evropo. In seveda njegov čas se mu izteka. Januarja 2017 se bo pač poslovil od predsednika predsedovanja ZDA. Naj spostavim en pomemben element, kar se tiče javnih naročil. Ne samo povezave z javnimi naročili, vendar pa tudi tukaj gre za vizumske zahteve za državljane EU. Rad bi vprašal prva dva govornika, ki predstavljata eh, železniški sektor in pomorski sektor, ki sta zelo navzočo v nekaterih državah, ki še vedno potrebujemo vizume za državljane vstopu zida tudi v moji državi, v Romuniji, če želimo potovati in poslovati v ZDA. Kakšne so vaše osebne izkušnje, ali je vizumski režim ovira za delovanje podjetij? Ne gre samo za Romunijo, gre tudi za druge države članice EU. In morda, gospa predsednica, imate prav. To vprašanje je namenjeno tudi komisiji. Kakšno je stališče komisije pri tem vprašanju? in kar se tiče obiska Obama, ZDA, kaj pričakujete. Hvala lepa. Sam. Tako, sedaj pa še sama imam vprašanje za gospo Šen. V Združenem kraljestvu imamo, gradimo čisto novo polarno raziskovalno ladjo. To je sedaj zelo pomembno v javnosti. Če bi znanstvenike v ZDA želeli kupiti podobno ladjo iz Združenega kraljestva, ali bi lahko kupili kaj takega po Jonesovem aktu ali ne, lahko razložite, ali se bi to dalo kupiti, narejeno v isti ladjedelnici, zato da bi torej lahko sodelovali, naprimer pri polarnih ekspedicijah. we could go through maybe in the uh, reverse order. Tako, sedaj pa obratni vrstni red. Samo še nekaj minut imate, izberite si nekaj vprašanj in prosim začnite. Najprej gospod Baso. Čisto na kratko. Zakaj so sindikati v ZDA zelo protekcionistični? Zato, ker imajo slabe izkušnje s prejšnjimi prostotrhinskimi sporozumi v ZDA Bili so proti nafti, mislim, da imajo slabe izkušnje, so proti TTIP-ju, torej slabe izkušnje imajo in zato želijo zaščititi svoj trg. Za nas je vprašanje vzajemnosti zelo pomembno. Če ZDA ne bodo odprli trga javnih naročil, zakaj bi potem mi storili to za njih? To je seveda zelo občutljivo vprašanje, vendar pa potrebno je videti, kako se bodo odzvali američani, ali bodo odprti za razpravo na to temo. Kolikor vem, so v drugih prostotovinskih sporozumih zaščitili svoj trg javnih naročil. No, kakokoli že, želimo povedati, da imamo visoke standarde za javna naročila v Evropi EU, visoke socialne standarde in ne želimo si, da bi jih sedaj spodkopavali s prostotrgovinskimi sporazumi. Hvala lepa, gospa Šen. Tri vprašanja. Najprej. ladje vlačilke. Mi gradimo ladje, ne upravljamo z njimi, no, kakorkoli že. Kaj pa poglabljanje? Ne, tega ne počnemo, samo izdelujemo ladje, ne ponujemo potem storitev za tak tip ladji. Ladje za poglabljanje, pa tudi drugi tipi ladji, To je žalostna zgodba. V ZDA eh, so bili kar nekajkrat kaznovani. Opreme ne more prodati več kot 40 odstotkov, kar se tiče Johnsonovega akta. Plovilo lahko deluje samo na enem mestu, ampak potrebno se je premikati. In plavajoči bager je torej v ZDA drugačen tip vlade. To je vedno v lasti vlade. In je torej vedno v okviru zakonodaje o javnih naročilih. Tako da ne vidim možnosti, da bi to težavo razrešili, če ne bomo zakona spremenili. Drugo vprašanje. Ocena obsega in številk trenutno, kar se tiče trga javnih naročil. V tem trenutku je vse na ničli. V ZDA nimajo ladi in tehnologije in ne morejo celo izpolniti svojih potreb. Kako bi potem lahko kaj storili tukaj v Evropi, mi pa tudi ne moremo iti tja, ker nam to ni dovoljeno. Torej, smo ničli, potencial pa je velik. Kar se tiče tretjega vprašanja. Ledolomilci, seveda to spremljamo in kar se tiče Združenega kraljestva Nemčije, Finske, Francije, tukaj imamo tehnologijo in možnosti za proizvodno teh tipov ladij. Tudi pri obalni straži smo želeli, želeli dvigniti ozaveščenost, da bi povedali, da imamo v Evropi zmogljivosti, da če imajo težave proračunske, jim lahko pomagamo. Po aktu o nakupih obalne straže pa lahko imajo izjeme, če to podpiše predsednik, da pa morajo dokazati, da resnično sami nimajo zmogljivosti in da nujno potrebujejo opremo. Torej, majhna možnost je, pripričati jih moramo, vendar pa ne glede na to, ali bomo imeli TTIP ali ne, to bo ostalo. Tako da upam, da se ne bomo morali zanašati na te izjeme za reševanje težav. Hvala lepa. So with an exemption. Gospa predsednica, hvala lepa. Samo dve besedici. Eh, člani UNIFIA so zelo prisotni v ZDA, veseli so, da lahko tam eh, delajo, eh, seveda pa ne morejo graditi tovarn posod, kjer so razpisi. Mi predlagamo naslednje pri odstotku za lokalne vsebine, za lokalno proizvodnjo e, imamo pač e, e, status quo, kar pa zadeva lokalno najemanje. Tu lahko pogledamo CETO, in eh, tu bi eh, lahko vzeli eh, za zgled to pogodbo in sicer eh, local content bi lahko nadomestili z local value, se pravi eh, ne vsebino, temveč eh, vrednost in eh, sicer bo pač eh, težko eh, stvari izvajati v prihodnosti. Super, so, Tako ne bom. Eh... Eh, sedaj bom predala besedo gospodu Langenu, ki bo vodil drugi panel. Hvala lepa. Slišali smo o številnih ovirah na zvezdni ravni, na federalni ravni, na nacionalni ravni. Slišali smo o različnih ameriških aktih, ki predstavljajo oviro. Problemi obstajajo celo v Evropi, ko gre za različno obravnavo javnih razpisov za okoljske standarde in tako naprej. V drugem panelu se bomo zazrli v prihodnost, vprašali se bomo, kako zagotoviti nediskriminatorne, pregledne postopke javnega naročanja. Eh, ki jih mora seveda spoštovati tudi eh, socialne in eh, okoljske zahteve. Tudi v tem panelu bomo slišali tri govornike, tri strokovnjake, predvsem so to pravniki, ki bodo govorili o tem, kako zagotoviti pregledne, nediskriminatorne eh, javne razpise. Prva bo gospa Kamala Dawar, eh, ki predava o mednarodnem trgovinskem pravu in prihaja iz Sussex University School of Law. Za sedem minut vam dajem besedo. Hvala lepa. Lepo, da sem tukaj. Razprava teče o tržnem dostopu do trga javnih naročil, TTIP. Jaz pa želim sedaj se nekoliko preusmeriti in spregovoriti, kako gre za dve dimenziji tako trgovinsko kot vladno dimenzijo pri teh sporazumih. Če se ogledamo vladno, potem je to tisto, kjer bi morda lahko kaj pridobili brez kontroverznosti, ki jo imamo pri dostopu do trga. Torej, svojo predstavitvijo se želim osredotočiti na vladna načela. Podobna so trgovinskim, nediskriminacija, preglednost in poštenost. Govorila bom o teh vladnih načeljih, ki lahko prezadejo javne dobrine v TTIP in to velja tako za ZDA kot EU, pa tudi globalno gledano. Torej, osredotočam se na de facto vire za trgovino, ne de jure. De facto torej te rezervacije, de jure torej te rezervacije, jaz pa gledam de facto in želim povedati, da so vladni vidiki bolj pomembni od trgovinskih. Kot sem dejala, imamo torej dva vidika tem sporozumom. Imamo de jure, dostop do trga, enaka obravnava za vse dobavitelje, domače in tuje. In to se izpogaja med strankama in je odvisno potem od rezultata pogajanj. Potem pa vladni vidik, to je de facto. Tukaj pa govorimo o preglednosti, odgovornosti, učinkovitem, uspešnem upravljanju javnih virov, integriteta in predvidljivost sistema in najpomembnejše preventiva konfliktov interesov in koruptivnih praks. Vse to nima upravka z de jure pogajanji, vendar pa lahko ima precejšen vpliv na to, kako bomo dostopali do teh trgov. Glavna načela vladnih javnih naročil, nediskriminacija med tujimi in domačimi dobavitelji, preglednost sistemov in spoštovanje posameznih javnih naročil in potem tudi poštenost za dobavitelje in potencijalne dobavitelje. Tukaj gre torej za trgovinska in vladna vprašanja. Če bomo imeli zahtevo po nediskriminaciji, bo to pomenilo tudi dobro upravljanje in tako bomo potem se upali tudi na de facto ovire. Korupcija je diskriminatorna, tako da si lahko gledamo tudi korupcijo prek tega ne diskriminatornega vidika. In sedaj se pogovorimo o pristansko skorist domače države. Tega je zelo veliko v javnih naročilih. Veliko bolj enostavno je za lokalne dobavitelje, da dobijo vladne pogodbe. Leta 1999 smo dobili dokaze za to. 99 odstotkov vseh lokalnih organov v EU je bilo podeljenih domačim podjetjem. Torej, tudi če boste odprli trg, boste še vedno pristranski, kar se tiče domačih podjetij. Direktiva je zelo pomembna, kaj ti želi odstraniti te ovire in ustvariti enotni trg javnih naročil. V ZDA ekvivalenta za to ni, imamo federalno zakonodajo, vendar pa večina te zakonodaje je na ravni držav, tako da do določene mere je več de facto ovir, kot jih sploh poznamo pri nas v ZDA. pristranskost. Kot sem že dejala, mene zanimajo de jure, to je naprimer Buy America, rezervacije, kompenzacije. Mene pa zanima tista pristranskost, ki ni povezana s troškovnimi ali pravnimi pogoji. Gre za politične elemente, naprimer domača podjetja so pomembna za uh, eh, voljivce in zato imajo prednost. Ta pristranskost je zaradi teh de facto ovir nepreglednost je še prav posebno negativna za MSP. -je. MSP imajo manj virov za raziskave, imajo manj virov za izpolnjevanje zahtev, ki jih ne poznajo prav dobro. Tako da je preglednost zelo pozitivna za MSP. -je. Kolega bo kasneje več povedal o tem. Ko govorimo torej o preglednosti, govorimo o preglednosti o celotnem postopku javnih naročil. Potrebujemo vse, oceno potreb, kriterijev, tisti, ki so zmagali, ki so imeli najboljše ponudbe, zakaj so zmagali, lahko dobimo vse podatke. Nimamo dovolj statističnih podatkov o teh eh, trgih javnih naročil. Vse to pomeni potem nepreglednost in to je uvira. Torej, kaj je potrebno narediti za promocijo preglednosti? Predvsej bom postila kolegom. Veliko je odvisno eh, predvidljivosti in E javnih naročil. Poglejmo si Slovaško. Leta 2009 so naredili reforme in rezultat teh reform je bil tak, da lahko rečemo, da se je, so se ponudbe povečale pri javnih naročilih eh, z 2,3 na 3,6 odstotka. To je zelo dobro, kajti cene so niže, več izbire in eh, stroškovno štrinkovitost, pa tudi inovacije se pojavijo. Potem drugi niz de facto ovir, korupcija. 25 odstotkov izgubljenega proračunskega denarja. Kakšna škoda? Potrebujemo nadzor eksante pri preglednosti. Potrebno se je ogledati konflikt interesov, razkritja in potrebujemo tudi ustrezen mehanizem reševanja sporov. To je odgovornost po dogodku. Lahko gremo potem še naprej z razvojem na ravni STO. EPO plus, tukaj lahko to reširimo na obe strani. Naprimer, na podlagi sistema Južne Koreje. Južne Koreje imajo sistem e-javnih naročil in so preučevali 1,4 milijarde dolarjev in 6,6 v, torej v 1,4 milijarde v javnem sektorju in 6,6 milijard v zasebnem sektorju. To lahko poskusimo tudi z TTIP-a. Torej, pozitivne regulativne sinergije, če bi lahko imeli več sodelovanja, če bi imeli več preglednosti in več nadzora nad integriteto in korupcijo, bi potem imeli vedno več zavezujočnosti in potem bi to bilo dobro za naše sporazume in to bi bilo dobro za cel svet. To je nedeljivo, to je dobro in tukaj bi lahko potem imeli največ prednosti, kar se tiče nas. Sedaj pa zaključek. Naj povem, da vsi vemo, da bi TTIP moral vključevati tudi pravila dobrega upravljanja, ki gredo preko VTO GPA. To je minimum. Potrebno se je osredotočiti na de facto vire. To bo potem pomenilo, da se lahko lotimo najlažjih stvari. In lahko se temeljimo na VTO GPA, je odseto. Korupcija je slaba, slaba za politike, za dostop do trga, za konkurenčnost, za socialni razvoj, za trajnostni razvoj in tako dalje. Želim torej zaključiti s tem, da se vladnega vidika ne upošteva dovolj, ker pač govorimo o dostopu do trga. Hvala lepa. Hvala lepa. Zato, da ste spregovorili o vseh delih sveta, ne samo o določenih industrializiranih državah. Gospe in gospodje, živimo v digitalni dobi, Evropski parlament pa ima vseeno nekoliko težav z IKT-em, torej ta, to, eh, na platnu za menoj ne moremo prikazovati vaših prezentacij. Zato se vam opravičujem. Tako, slišali smo o reformah, ki so potrebne za evropske strani, sedaj pa sem vesel, da lahko med nami pozdravimo strokovnjaka iz eh, ZDA in zanima me, če ima tudi on podobne poglede. Gre za profesorja Kristoferja Jankinsa iz eh, George Washington University Law School. Hvala lepa. Spoštovani predsedujoči, spoštovani člani, sam sem uh, predavatelj na George Washington University. Eh, imamo enega izmed redkih programov za javno naročanje, to je eden izmed redkih takšnih programov v ZDA. No, sam imam nemške korenine, tako da sem vesel, da sem lahko spet v Evropi. Naslednji posnetek, prosim. Naslednji posnetek, prosim. pogajanja o TTIP so bila zaustavljena zaradi sporov okrog dostopa do trgov javnega naročanja. Ampak lahko bi eh, dosegli napredek, če bi se lotili strukturnih reform. Eden izmed pristopov bi bil, bil ta, da bi vlada zahtevala, da bi eh, nosilcem javnega razpisa v ZDA uh, prepovedali, da diskriminirajo oziroma izločajo tuje ponudnike. To bi bilo podobno ameriškemu zakonu, ki prepoveduje diskriminacijo na lokalni in nacionalni ravni. To bi odprlo trg v vrednosti 600 milijard evrov. To, kar bi, mi imenovali, to, kar bi vi imenovali državna pomoč, mi imenujemo pravzaprav nepovratna sredstva. Eh, kot vidite na posnetku, v pod federalnim statutom za 600 milijard evrov eh, podeljevalci nepovratnih sredstev ne morejo eh, diskriminirati na podlagi geografskih, eh, lokalnih kriterijev. Se pravi, če bi tukaj spremenili state or local, če bi dodali te dve besedi, potem bi prepovedali takšne geografske preference pri podeljevanju nepovratnih sredstev. Za črtanjem teh eh, besed state or local bi, odpr, bi lahko odprli trg 600 milijard evrov. To pripravlja Bela hiša, eh, ta zakonodaja eh, ni torej to zakonodajo bi bilo možno spremeniti drugače kot predsimo Jonesovem aktu. Potem možno bi bilo tudi regulativno sodelovanje med ZDA in pa EU. Treba je sodelovati v procesih javnega naročanja, ko gre recimo za kibernetski kriminal in druga področja. Če bi um, To bi lahko zlahko spremenili v predlogu komisije o regulativnem sodelovanju in to bi olajšalo sodelovanje med ZDA in pa Evropsko unijo. Tukaj lahko vidite trenutno Trenutni predlog Evropske komisije regulativnega sodelovanja v okviru TTIP, ta predlog je zelo široko zastavljen, prejšnji mesec je bil objavljen, dovoljuje pa sodelovanje na vsakem področju, ki se zakonodajcem zdi v skupnem interesu. Za razliko od zgodnejših predlogov Evropske unije, trenutni predlog, trenutni evropski predlog lahko okrepi sodelovanje tudi na področju uh, razpisov. Naslednji posnetek. Tukaj lahko vidite eh, primer ameriške zakonodaje, ki razmišlja o odprtju za zunanje trge. Gre za neklasificirane informacije, ki jih zadržijo eh, nosilci pogodb. To je izredno pomembno v ZDA. Ta regulacija prepoznava ključen problem pri kibernetski varnosti v ZDA in pa EU. Uh, Um, namreč ne sledita obe državi istim standardom. V ZDA sledimo standardom NIST, gre za nacionalni institut za standarde in tehnologije in to ni isto kot ISO standardi. Ta regulacija omogoča to, da tuji pogodbenik, ponudnik predstavi rešitev um, kibernetske varnosti, ki je v skladu z standardi ISO in ne standardi NIST. Uh, no, in če bi sprejeli tudi standarde ISO, potem bi dobili bolj ustrezno regulativno ureditev, kjer bi, kjer bi evropski ponudnik lahko predlagal ne ameriško rešitev za rešitev nekega skupnega kibernetskega problema, to bi odprlo naš trg za zagotavljanje kibernetske varnosti tudi za evropske ponudnike, ampak v glavnem regulacija v ZDA na tem področju ne, ne odpira avtomatsko vrata za alternativne rešitve. Naslednji področje harmonizacije pravil javnega naročanja. bi pokrival področje trajnostnega razvoja. Tukaj imamo recimo primer sodbe Evropskega sodišča v primeru Max Havelar. Na obeh stranih Atlantika se imenuje Eh, tako imenovano enako označevanje. In pri primeru Max Havelar je šlo prav za to. Označevanje ni enako na obeh stranih Atlantika. Ali to nujno pomeni, da je to označevanje diskriminatorno? Ni nujno. V primeru Max Havelar so rešili ta problem. Ugotovili so, da lahko uporabite različne ekooznake, vse dokler mm, objavite osnovo, kriterije za takšno označevanje in lahko ponudite tudi drugačno eh, oznako, če to pospremite z razlago, zakaj je ta znamka enako dobra. Če bi to sprejeli v strukturi, strukturo TTIP, če bi ameriški zakonodajalci pri pripravljeni sprejeti ta pristop, bo to odprlo vrata za evropske ponudnike, trgovče, ki imajo pač drugačno eko oznako. Ti bi lahko potem tudi vstopili na ameriški trg. Sodba Max Havelar je dober primer zakonodajne harmonizacije in sodelovanja na obeh stranih Atlantika. Toliko z moje strani. Hvala lepa. Um, Hvala lepa. No, koristi od nediskriminatornih javnih eh, naročanj bi imeli predvsem majhna in srednja velika podjetja. Tako da sem vesel, da je z nami sedaj predstavnica eh, Združenja majhnih podjetij, gospa Sjecke de Grot. Uh, eh, hvala lepa, da ste me povabili na to javno predstavitvi. Prejšnji govorniki so povedali, kako bi lahko postopki postali bolj pregledni in kako bi lahko tu vsi zmagali. Eh, to temelji na dobrem upravljanju, na dobrem dostopu do eh, naročil in jaz bi eh, govorila o tem, kako lahko preglednost pomaga zlasti majhnim podjetjem. Eh, Federacija malih eh, podjetij je največja tovrstna organizacija v Združenem kraljestvu in v ZDA izvažamo zelo veliko, to je naša uvoznica na drugem mestu in eh, cilj je seveda izvažati več in več držav. Eh, Naročile javne roke morajo biti seveda pregledna. Potrebujemo preglednost pri priložnostih, se pravi oglašati, je treba stvari na portalih, ki so dostopni za MSP-je potrebno je seveda tudi imeti eh, ustrezno vrednost javnih naročil. Eh, torej, eh, To je lahko tudi del informacijskega portala za MSP-je, ki ga predlaga komisija znotraj TTIP-a. E, Pomembna je seveda tudi preglednost samega postopka. Treba je vedeti, kdaj se bo zgodilo, kdaj in po kakšnih načeljih se bo ocenjevalo. Tretje pa je preglednost rezultata, kdo in zakaj je eh, bil uspešen na eh, razpisu. In četrtič. Eh, pravica do pritožbe. Desetdnevni rok za pritožbo zopr rezultat. Pravico do pritožbe je treba zaščititi kot del eh, preglednosti in pravičnosti. To so načela. In eh, eh, G-oblak je pravzaprav tudi eh, dober zgled. Ta pomaga. Eh, malim podjetjem, da konkurirajo velikim. E, mala podjetja se lahko učijo iz svojih napak, lahko so bolj konkurenčna e, in e, na ta način se spodbuja tudi inovacija. Torej, načelo preglednosti mora biti del dobrega svežnja. V ZDA je težko sodelovati na natečajih. E, mi imamo podjetje na Severnem Irskem, e, je majhno in potrebujejo e, seveda tudi ameriške partnerje, da bi bili uspešni na ameriškem trgu. Eh, tako sodelovanje ni ravno eh, nekaj slabega, vendar eh, MSP-ji lahko sodelujejo samo s pomočjo partnerjev in to odvisnost je treba odpraviti. Treba je zagotoviti enako praven položaj naših evropskih MSP-jev. v poglavju o regulativnem sodelovanju in tudi v poglavju za eh, MSP-je je treba izpostaviti eh, eh, vse pogoje. Eh, Za zaključek javna naročila niso majhen del eh, tega sporazuma. Eh, mala podjetja bi lahko imela veliko korist od take pogodbe, ker bi pač bili ali dobavitelj za ZDA ali pa del eh, dobavne verige za ameriška podjetja v Evropi. Mi želimo, da bi mala podjetja eh, imela korist od TTIP-a in zaradi tega je treba najti rešitev za asimetrično odpiranje eh, trga javnih naročil. Eh, preglednost je ključna, eh, zahteva se predvidljivost, odgovornost in vse to je ključnega pomena za motivacijo in konkurenčnost MSP-jev na obeh straneh oceana. Hvala lepa. Uh, Sedaj pa bomo imeli krok vprašanj in odgovorov. Prosim, da se držite časa za govor eno minuto. Šest se vas je javilo k besedi. Gospod Štefanic. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se strokovnjakom za njihovo zauzemanje za preglednost. Predvsem so mi všeč primeri gospe Davar, ki je omenila primer iz Slovaške. Lahko potrdim, na Slovaškem smo sprejeli zakonodajo, da so ponudbe za javne razpise veljavne da so javni razpisi zakoniti le, če so objavljeni na internetu. In zaradi tega je prišlo do 14-odstotnega upada odhodkov za javno naročanje v enem letu. Sprašujem gospoda Jukinsa, ki se verjetno bolje spozna na ameriško izkušnjo. Zanima me, če bi takšno klauzulo lahko vključili tudi v ameriško zakonodajstvo, da bi okrepili preglednost in da bi eh, to vključili tudi v pogajanje o TTIP. Hvala lepa, gospod Šolc. Hvala lepa. Tudi sam se zahvaljujem strokovnjakom. Bi pa nekako spostavil most med obema paneloma. Mislim, da evropske občine in lokalne skupnosti želijo izkoristiti uh, eh, sredstvo javnih razpisov tudi za, razva, za razvijanje njihovih skupnosti, njihovih regij. Zato, če si ogledamo to, da jure problematiko, ki jo je predstavila prva strokovnjakinja, se postavi vprašanje, de facto je morda uh, tukaj v redu, kaj pa de jure, ali imamo tukaj dovolj vzodov za to, da bi lahko nekako spodbudili evropske regije in skupnosti. In pa še druga predstavitev v zvezi z ZDA, tudi to je bilo zelo zanimivo. No, tukaj se sprašujem naslednje. nihče skupnosti ne pokriva federalna zakonodaja, kako bi lahko to, da jure ureditev v Ameriki spremenili? Ema, hvala lepa. Javno naročanje skriva veliko potencijalov, zlasti za majhna in srednje velika podjetja in tukaj nas čaka še veliko dela, zlasti v tem občutljivem trenutku pri pogajanjih. Um, predstavitev so name naredile velik vtis. Prvo vprašanje se nanaša na komisijo. Kako so razmišljali o teh predlogih, kako bi se lahko sedaj odzvali glede na predstavitev, sploh glede na predstavnike, eh, sploh glede na pomembne predloge um, našega strokovnjaka iz ZDA o federalnih nepovratnih sredstvih v ZDA. Pa še nekaj je bilo danes povdarjeno. Vedeti moramo, na kateri točki se sedaj nahajamo. Do ponedeljka bi morali začeti izvajati direktivo o javnih naročanjih, ki bi naj prispevala k preglednosti naših lastnih sistemov. Ampak samo 50 odstotkov držav članic je začelo izvajati to direktivo. Tako da, če zahtevamo več preglednosti, moramo najprej opraviti našo domačo nalogo in si prizadevati za preglednost najprej pri nas doma. Kar se tiče vidnosti MSP-jev, mm, iskanja razpisov, eh, tukaj bi morali jaz razmisliti o portalu, ki bi omogočil lažji dostop do razpisov majhnim in srednjim velikim podjetjem. Tako da tukaj bi bila um, hvaležna za kakšen predlog strani zadnje govornice. Hvala lepa. Tudi jaz čestitam vsem strokovnjakom in želela bi vsakemu zastaviti eno vprašanje. Gospod Junkins, ZDA je tržno gospodarstvo, ki zahteva prosto trgovino, ampak kako potem lahko vzdržujete zakonodajo, ki zaščiti lokalno industrijo? Ehm, mi tega danes nimamo. Eh, severni američani celo pred, preprečujejo politikom, da bi sprejeli kakšno drugačno zakonodajo na tem področju. Eh, no, uh, mislim, da bi morali tudi pri izvrševanju projektov imeti določen nadzor, določeno spremljanje. Treba je vedeti, kako potekajo projekti, katera podjetja so za nje za, um, zadolžena, kakšni so kriteriji. To je treba torej spremljati tudi v času izvajanja projektov. In pa še gospa De Grot, strinjam se s tem, kar ste povedali. V moji državi imajo vsa podjetja dostop do vseh razpisov, ampak glede na moje izkušnje, v španski vladi, je bistvenega pomena, da to pravico pospremimo z vzredno stopnjo preglednosti. Potrebujemo kvalifikacije vseh ponudnikov, tako da res vemo, kakšne so njihove kvalifikacije. Joachim? Ja, ich habe auch zwei Fragen. Tudi sam imam nekaj vprašanj. Nekaj mi namreč ni jasno. In sicer uh, v kolikšni meri imajo majhna in srednja velika podjetja koristi od odprtega trga razpisov. Moje izkušnje iz Nemčije so te, da um, mora gospodarstvo samo poskrbeti za to, da imajo tudi majhna podjetja določeno možnost, kajti majhna podjetja so pač v slabšem položaju kot velika podjetja, zato so pogosto zapostavljena, če nimajo posebne regionalne spodbude. Zato me zanima, ali obstaja morda kakšna statistika o tem, v kolikšni meri so se spremenili kriteriji javnih razpisov. V Evropi imamo tukaj že dolgo odprti trg, ampak vedeti moramo, kako se je to dejansko spremenilo v realnosti. Jaz namreč iz gospodarstva slišim drugačne eh, informacije, kot so bile tukaj predstavljene. Eh, no, eh, javno naročanje vedno povezujemo tudi z vprašanjem znižanja stroškov. To je res, ampak javno naročanje mora imeti tudi druge kriterije. Treba je upoštevati socialne um, vidike, okoljske vidike, vidike pravic delavcev, uh, To smo že preživeli, da je pomembno zgolj samo vprašanje stroškov. Gre tudi za urednote, želimo, da v središče postavimo tudi trajnostni razvoj. Javno naročanje je potem lahko dober inštrument, ki ga je treba spodbujati. Gospa Šarancova. Hvala lepa, tudi jaz bi se zahvalila vsem govornikom za njihove predstavitve. Slišali smo zelo zanimive prispevke, ki bodo verjetno pomagali komisiji pri prihajajočih pogajanjih. Meni se je zdelo zanimivo to, kar je povedala gospode Grot. Strinjam se z vami. Majhna in sedem velika podjetja bi morala biti najbolj spodbujana v okviru TTIP, ampak pogosto slišimo, da bodo samo velika podjetja imela koristi od TTIP. Zanima, če lahko nekaj več poveste o trenutni situaciji majhnih in srednje velikih podjetij na ameriškem trgu. Imate kakšne podatke o tem, kako uspešni so, ko gre za javna naročanja in ali imate kakšen predlog, kako bi se to lahko izboljšalo, če bi imeli ambiciozen CTIP. Hvala lepa. No, uh, gospa Ford. Ko gre za digitalno agendo, ste rekli, da bi morali poskrbiti za standardizacijo IKT. IKT. V Evropi sledimo standardom ISO, v ZDA pa sledijo standardom NIST. Ali gre tukaj za ovire v našem procesu standardizacije, ki bi nam lahko povzročal probleme v prihodnosti? Zanima me, če bi lahko kdo iz te strani Atlantika pa komentiral eh, to, kako, pomembno, kako pomemben je digitalni sektor za evropske proizvajalce in kako pomembno je, da uskladimo naše standarde. To je zelo aktualna razprava, kajti ravno kar razpravljamo o naših lastnih standardih. Hvala lepa. Še majhno vprašanje z moje strani. Gospoda Var je rekla, da je OECD ugotovila, da 25 odstotkov razpisov zaznamuje korupcija. Zanima me, če je to problematično tako v ZDA, kakor v EU. To je vprašanje za vse tri strokovnjake. Tako, sedaj pa lahko poslušamo dogo, odgovore. Začeli bomo v obratnem vrstnem redu. Gospode Hrut je prva. Hvala lepa. Dobila sem tri vprašanja. Najprej vidnost. pogodb uh, javnega naročanja za majhna in velika podjetja. To je treba vključiti v poglavje o podjetjih. Mi smo se zauzeli za portal, kjer bi bili uh, zbrani vsi razpisi, komisija je to podprla, poleg tega pa bi morali omogočiti lažjeg dostop, lažji dostop eh, do razpisov za SME. Vem, da že obstaja takšna informacija na evropskih straneh, ne vem, če kaj takega obstaja tudi na ameriški strani, ampak morda bi lahko imeli tudi kakšen čezatlantski portal. Drugo vprašanje, preglednost in kako se lahko majhna in srednja velika podjetja kvalificirajo za pogodbe. Podala sem primer G-oblaka. Ta je izredno pomemben v eh, fazi prekvalifikacije. Svoje informacije tako predložiš samo enkrat in ne dvajsetkrat. Lahko podaš samo tiste informacije, ki so res potrebne. Eh, ni treba podati vseh vseh eh, podatkov o prometu, ko se poteguješ za neko naročilo. In pa še vprašanje za ZDA, majhna podjetja in eh, trg javnih naročil. O tem nimam podatkov. Vem, da eh, v ZDA izvaža samo 5 do 10 odstotkov majhnih in srednjih velikih podjetij, medtem ko je v Evropi ta številka višja, približno ena četrtina podjetij tam izvaža prav gotovo bi pa majhna in srednja velika podjetja imela koristi od eh, TTIP in pa od eh, odprtega trga razpisov. Hvala lepa, gospod Jankins. Hvala, gospod predsedujoči. Eh, vprašanje gospe Meklarti, kako smo lahko tako pogumni. No, jasno je, da moraš biti prav za trgovino na trgu javnih razpisov. Eh, v moji skupnosti to ni težko. V naši skupnosti javnih razpisov je približno 100 tisoč ljudi eh, in eh, recimo razpise imamo tudi na področju obrambe. Če pri obrambi dobimo najboljše rešitve, od kjerkoli iz Francije, iz Nemčije, potem bomo uh, to ponudbo sprejeli. Zato je jasno, da pri obrambi upoštevamo predvsem to. No, protekcionizem presta, pa prihaja predvsem iz kongresa. Kar se tiče vprašanja v zvezi z eh, Slovaško. Uh, Slovaški portal je eden izmed najbolj preglednih na svetu, kot zgled ga uporabljamo tudi v ZDA. Na federalni ravni na splošno je zagotovljena preglednost. Imamo tako imenovane okvirne sporazume in naš cilj je, da bi znotraj teh sporazumov zagotovili kar največjo preglednost. Gre za 200 do 300 eh, milijard urednosti eh, celotnega trga javnih naročil. No, eh, na državni ravni, na ravni skupnosti je pa kar nekaj nezaupanja. Ehm, če si recimo Če bi se recimo jaz želel pogovarjati o javnih eh, razpisih, recimo na državni ravni s kakšnim eh, državnim eh, tožilcem, bi me verjetno on hotel skoraj da zapreti, tako da tukaj obstaja velika stopnja nezaupanja. No, ko gre za eh, trgovanje v ZDA, imamo tam nekakšen subtrg, eh, gre predvsem za tehnologijo, ki se kupuje na lokalni, regionalni ravni eh, in to je trg, ki ga vi sploh ne vidite, tako da tukaj, tudi tukaj bi morali poskrbeti za več preglednosti. Še vprašanje v zvezi z protekcionizmom, to je verjetno političen in psihološki problem. Eh, če nam kot evropejci želite ponazoriti, zakaj bi bilo super, da bi odprli trg, eh, no, jaz recimo se redno vozim uh, med Washingtonom uh, in Bostonom, uh, torej uh, z vlakom in ta vlak je iz leta 1978. Eh, tako da eh, to ponazarja protekcionističnost našega trga. Nekateri si preprosto ne želijo posodobitev. Tudi ko gre za eh, korupcijo, bi morali tukaj okrepiti našo zakonodajo. Uh, very quickly, I'll just address the two areas I think na hitro dve področji, ki se mi zdita najbolj pomembni, korupcija in pa preglednost, ali je korupcija v ZDA enako prisotna kot v Evropski uniji. In tukaj treba pač povedati, če obstaja neka pogodba, obstaja tudi priložnost za korupcijo. Vsi smo krvavi pod kožo, vsi smo dovzetni za korupcijo. Pogosto se zgodi, da se pri javnih razpisih tudi sprošča zasebne informacije, Ehm, najbolj bi se korupciji izognili z preglednostjo, z spletnimi portali. Ehm, če je vse skupaj objavljeno na spletu, potem to zmanjša diskrecijske pravice ehm, nosilca razpisa. V Evropski uniji imamo močnejše kriterije, tako da je lažje določiti, kakšni so kriteriji za majhna sine velika podjetja, kot pa v ZDA. Tako da tukaj bi zadeve prav gotovo lahko izboljšali. Hvala lepa. Prezentacije boste lahko našli na spletni strani odbora INKO in INTA. Prav tako bi povabil eh, vse strokovnjake, da nam eh, pošljajo svoje govore, tako da bodo tudi govori lahko objavljeni na spetni strani. Tako, sedaj pa dajem besedo gospodu Šlegemilhu, ki je pogosto gost v odboru INTA, je v generalnem direktoratu komisije, ki je zadolžen za javna naročanja. Um, verjetno ste slišali veliko aktualnega, tako da vam kar dajem besedo. Hvala lepa, hvala tudi eh, so predsedujočem eh, za organizacijo tega dogodka. To je dejansko zelo zanimiva tema, to smo slišali iz eh, teh predstavitev. Naj tudi povem, kako gleda pogajalec za EU na TTIP. Imam pa seveda še nekaj drugih komentarjev, ki jih želim postaviti v določen kontekst. Imamo tri velike izzive, naprimer dostop do trga, tu imamo pač posebno državno raven, ZDA in potem pa eh, pravila eh, in odgovoril bom na določena specifična vprašanja. Eh, torej, razpravlja se o možnostih za javna naročila že 20 let in dlje z ZDA razpravljamo o tem, kako povečati priložnosti Tu gre za 12-15 odstotkov BDP-ja za tako velik trg. Velikost trga je seveda vedno predmet razprave, saj se veliko tudi privatizira in podobno, vendar ta trg je velikanski. In eh, tu eh, gre seveda tudi za pametno porabo eh, javnega denarja in dejstvo je, da je na strani ZDA več ovir kot v Evropi. Na samem eh, eh, pogajanju. Eh, je bilo rečeno, da nič ni treba storiti. Vendar, eh, če eh, pogledamo predhodne dokumente in cilj pogajanj, vidimo, da želimo izboljšati dostop in odpraviti vso diskriminacijo in odpraviti preference za lokalne ponudnike in podobno torej dostop do trga. To je pomembno vprašanje. Slišali smo kar nekaj predstavitev, ni mi treba vsega ponavljati. Vedno znova se pojavlja geslo kupuj ameriško. In eh, to geslo in ta pravila seveda eh, otežkočajo prodajo za evropska podjetja. Eh, treba je pravzaprav eh, za uspešno ponudbo eh, dejansko izpolniti vzpostaviti celo verigo. Naprimer, poglejmo si železnico. Ni dovolj, da zgradite eh, lokomotivo v ZDA. Tudi vse sestavne dele eh, morate dobiti iz Amerike. Ali imate res eh, dovolj eh, dobaviteljev za lokomotivo v ZDA? Se pravi, tu se eh, soočate z veliko eh, um, težavnih situacij. Naprimer, eh, potrebujete 100 eh, komponente za železnico, eh, potem pa dobite izjemo samo za sedem elementov. Torej, To je seveda zelo velika ovira. E, potem pa imamo seveda tudi e, vprašanje rezervacij. To je tudi velika težava. E, eh, 25 odstotkov pogodbene vrednosti vrednosti je eh, rezervirane za ameriške eh, MSP-je. Eh, se pravi, tu morate pravzaprav storiti nekaj za MSP-je. Vendar, ali je treba pri tem diskriminirati? Zakaj so izključeni evropski MSP-ji, če mi ne izključujemo ameriških MSP-jev? Se pravi, To je seveda zelo zanimivo za razpravo o, SP, o MSP-jih. Eh, eh, torej ta trend eh, se krepi, tu ne gre za neke ideje iz 18. stoletja, vedno nove ideje se pojavljajo. In mi imamo naprimer v Amerike določene države kot New York in podobno. In mi smo guvernerja iz New Yorka pred kratkem prepričali, da naj ne spreminjajo eh, pravil. Eh, se pravi, na državni ravni eh, je če dalje več preferenca lokalne izdelke. Se pravi, drugo veliko vprašanje v pogajanjih je, kaj storiti za državno ravnjo federalna raven ne more eh, usiliti državam eh, pravila za javna naročila. Torej pri nas je enostavno, mi smo mala vas v EU, sledimo istim pravilom. Eh, eh, v Ameriki je eh, 37 držav, ki so prevzele obveznosti iz eh, konvencije VTO o javnih naročilih. Eh. Eh, kooperativne nabave in pogodbe pa ponavadi tudi niso del dogovorov. Torej, v eh, Amerike pravzaprav ni preglednosti eh, glede tega, kaj se dogaja na državni ravni. Ni enotnega poročanja, ni podatkovnih eh, baz. Cilj v naših pogajanjih je, da pravzaprav začnemo pri tej točki. Morda je nastal uh, uh, vtis, eh, da je eh, naš cilj zagotavljanje transparentnosti pri pravilih in tako je to. In tudi eh, v Ameriki je tako, da želijo pač glede tega dovolj jasne informacije. Naslednja točka so seveda pri tožbe, možnost pritožb. Se pravi, eh, vse se začne z pomembnim elementom eh, pri eh, državnih naročilih. Oni uporabljajo veliko uh, zvezdnega denarja in sicer zlasti za infrastrukturne eh, projekte, za kanalizacijo in podobno. In eh, v takih primerjih lahko zvezdna vlada nekaj naredi morda ne more pravzaprav predpisovati pravil za javna naročila, vendar pa lahko določa pravila za uporabo zveznega denarja in lahko rečejo, ne smete imeti pač preferenc za eh, določeno skupino ponudnikov. In če bodo zvezna pravila preprečevala preference na državni ravni, eh, bomo že veliko dosegli. Tu je nekaj podobnega eh, kot pravila za eh, državno pomoč. Potem pa pravila za državno pomoč. Eh, upravljanje na državni ravni je tudi zelo pomembno vprašanje. Eh, komisija bo govorila o tem, tu gre za vprašanje denarja davkoplačevalcev, potrošnikov in dejstvo je, eh, da Eh, so stroški vseh teh postopkov dosti krat zelo eh, dragi in ne koristijo tako zelo eh, lokalnim MSP-jem. Torej, mi ne zahtevamo zelena pravila za javna naročila. Mi bomo že dovolj veseli, če stvari ne bodo diskriminatorne. Mi ne verjamemo namreč, da bi eh, tu lahko uveljavljali druge cilje. Torej, mi želimo pravzaprav eh, delovanje eh, trgov, želimo odpiranje trgov, eh, ne bomo pa mogli seveda uveljavljati eh, zelenih eh, pravil in podobno. Eh, še nekaj vprašanj želim omeniti. Eh, spraševali ste pač o povezavi med Evropo, Kanado in ZDA, da bi se lahko pravzaprav eh, izogibali določenim pravilom v sporazumu eh, med EU in ZDA, ker bi pač šli preko Kanade. Dejstvo je, da je treba pravzaprav gledati odkot prihaja blago. Se pravi, nič ne pomaga, da iz Amerike pošiljajo stvari preko Kanade, eh, če je to še vedno ameriški proizvod. Potem pa je bilo zastavljeno vprašanje kavo kabotaže. Tu gre za vprašanje, kdo lahko ponuja storitev in ne gre za vprašanje, čigava je ladja. Eh, mi imamo kabotažo v EU med ladjami, eh, med pristanišči držav članic. Eh, eh, torej za Ameriko verjetno ni toliko interesa za kabotažo, ker so razdalje majhne. Uh, trajekti ledo lomilci so sicer povezani eh, z določbami za storitve, eh, vendar eh, veljajo tu tudi druga pravila. Vprašanje gospoda Kasparja. Ko govorimo o javnih naročilih, ne govorimo o Eh, storitvah, eh, ki jih država kupuje na prostem trgu, temveč gre za eh, socialne storitve, gre za izvajanje storitev. Mi vemo, da obstajajo vladne službe, lastne službe občin in podobno, ki niso pokrite. marsi eh, česa, kar imamo v lastnih eh, pravilih, ne bomo eh, ponujali. Potem pa, kolikšne priložnosti se nam tu ponujajo v sporazumu. Sedaj gre za vprašanje statistike. Statističnih podatkov nimamo, nihče ne poroča eh, o, mi lahko ugotovimo, kakšne so pogodbe v ZDA, ne moremo pa ugotoviti, odkot je prišlo eh, blago. Eh, mi imamo eh, agregirane podatke iz ZDA in mi lahko pravzaprav ugibamo na podlagi lastnih podatkov, eh, mi se moramo osredotočiti na ovire in ne na statistiko. Eh, Pogajanje se morajo na to osredotočiti, kajti podjetja pridejo in pravijo, da ne morejo prodajati. Eh, potem gospod Winkler, mislim, da je zastavil vprašanje vizumov. Eh, CETA ni pogodba, ki ureja vprašanje vizumov. Mi seveda kanačane vprašanje. Eh, vedno pozivamo naj uredijo to vprašanje za države članice, ki potrebujejo še vedno vizum, potem nepovratna sredstva. Ta problem smo si tudi ogledali. Mislim, da enega vprašanja nisem odgovoril, vendar eh, ne vem, katero je to bilo. Mi spremljamo uh, Eh, trgovinska vprašanja tudi z našimi kolegi. Jaz sem optimističen, eh, vendar moram reči, da za to vprašanje nisem strokovnjak in natančno ne morem odgovoriti. Hvala lepa. Gospod eh, Šlegelmilih, mislim, da greste kmalo v New York na 13. krok. Veliko sreče. In prosim, da uveljavite naše evropsko stališče in tako prehajamo na konec našega sestanka. E, poročevalka za IMKO dobi besedo, Dita, prosim. Hvala lepa, posem na kratko, gospa predsednica, gospod predsednik. Mislim, da smo se danes eh, osredotočili na ključni del pogajanja O TTIP-u slišali smo zelo različna mnenja, input in predloge, kaj lahko storimo med pogajanji za to, da ponudimo ustrezne rezultate. E, gre za vprašanje, komu želimo to ponuditi. E, MSP naj bi imeli največjo korist od TTIP-a in pogajalce na strani Evropske unije moramo spodbuditi da naj pritiskajo na ZDA, da pač dosežejo zaželene rezultate za MSP-je. MSP-ji so na obeh straneh oceana zelo pomemben ekonomski akter, eh, so pomembni za eh, delovna mesta, za razvoj digitalnega gospodarstva in podobno. Druga zamisel eh, in je, e, kako e, bomo dosegli rezultate na področju dostopa do trga javnih naročil. Torej, mi moramo zagotoviti, da bodo dostopne vse ravni, e, zvezdna raven, državna raven, tu se morajo ZDA ustrezno angažirati. Pogajalcem želim povedati naslednje. Če prepričajo pogajalce v ZDA naj umaknejo tri besede iz eh, politike eh, nepovratnih sredstev, bomo dosegli zelo velik napredek. Ob koncu teh pogajanj eh, bomo upam, da videli eh, dobre rezultate na področju javnih naročil in upam, da bo to marsikaj spremenilo eh, za naša podjetja, ki želijo dostop do ameriškega trga. Hvala lepa. Sedaj bom govoril kot poročevalec za TTIP v parlamentu. Najprej hvala lepa strokovnjakom, ki so nam dali zelo eh, zanimive eh, informacije. Mislim, da smo se dotaknili zelo pomembnega vprašanja v tem postopku. Mislim, da je od vsega tega odvisen sam eh, sporazum. Mi imamo številne probleme, o katerih javno razpravljamo, vendar ta tema je ključnega pomena za Evropsko unijo. Eh, pogajalski sporazum eh, Proces teče že tri leta in tu še ni bilo napredka. In če v naslednjem krogu ali v naslednjih dveh krogih ne bo napredka, bomo julija morali razmišljati o tem, ali naj sploh nadaljujemo eh, ali naj rečemo, da sporazum ni mogoč. Seveda je težko. Slišali smo za mnoge ovire, zlasti na različnih eh, ravneh. Dita je to tudi omenila, se pravi razlika med zvezno in podzvezno eh, ravnjo. Podzvezna raven, ki se financira z denarjem eh, zvezne ravni. Tu je, se pravi, vključenih zelo veliko organov, potrebujemo preglednost, potrebujemo dobre statistične podatke. Uh, pri javnih naročilih eh, je treba upoštevati tudi druge politične cilje, fiskalne, okoljske, socialne. Vse moramo obravnavati dosledno, zato da bomo dejansko dobili rezultat, ki bo koristil MSP-jem, eh, pa tudi Eh, zaposlenim in delodajalcem. Se pravi, želimo rezultate v korist vseh deležnikov. Eh, se pravi, ne želimo služiti samo partikularnim ekonomskim interesam. Se pravi, imamo potencial za izboljšavo. To smo slišali eh, za obe strani, stran ZDA in tudi EU. Eh, Torej, ostajam optimističen, upam, da bodo pogajalci našli rešitve za to, da nam Julija ne bo treba reči, da je zgodba končana. Pogajalcem želim veliko sreče pri tej zadevi v naslednjem krogu. Hvala lepa. Hvala lepa in če smem še jaz povedati nekaj zaključnih besed. Hvala lepa za sodelovanje na tem področju. Eh, javna naročila so zelo pomembna za odbor za notranji trg in podpora eh, za TTIP eh, je mogoča le, če pokažemo, da bodo evropske organizacije imele neko korist od tega. Hvala lepa. Federacija za mala podjetja eh, je eh, povedala, eh, kako bi to lahko koristilo malim podjetjem, če se poveča preglednost. Imeli so tudi nekaj praktičnih predlogov glede sodelovanja na digitalnem področju. Tu bi lahko tudi naše druge načine za olajševanje čezmejnih javnih naročil. Eh, težko bo spremeniti zakone o lokalni nabavi. Tudi mi želimo pravzaprav podpirati naše lokalne organizacije. Slišali smo pa nekaj praktičnih rešitev danes. In eh, navezujem se na to, kar je rekla Dita, eh, nadaljujmo, ne recimo, da je vsega konec, poglejmo, kako lahko na praktičen način izboljšamo javna naročila, zlasti v rastočih sektorjih, kot je digitalnih sektor. Eh, in mi vemo, da tu moramo delati na mednarodni ravni. Puščajmo vrata odprta in poglejmo, kaj lahko storimo za to, da bodo imela podjetja korist na obeh stranih Atlantika. Eh, potem pa nepovratna sredstva pri eh, evropskih eh, javnih naročilih. In regionalne organizacije zelo veliko sprašujejo, po njih mi imamo pravzaprav tudi eh, neka navodila za evropska eh, naročila. Oglejte si jih eh, in eh, tu boste našli zelo veliko koristnih eh, informacij. Hvala lepa, hvala tudi za dobro sodelovanje med eh, odboroma. Ja, hvala lepa. Eh, tudi jaz se zahvaljujem za sodelovanje. In, eh, sestanek in ta eh, bo sedaj eh, eh, čez kakšno minutko v prvem nadstropju.